ora l'ordine del giorno. In sedaj v skladu z dnevnim redom nadaljujemo z skupno razpravo o Indoneziji. Priporočilo kolega Žadoja, prostovoljni sporozum o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Indonezijo o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesnih proizvodov v Evropsko unijo in uh, tudi izjava komisije, prostovoljni sporazum uh, eh, EU-Indonezija o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesnih proizvodov v Evropsko unijo. Dajem besedo za štiri minuti poročevalcu kolegu Žadoju. Izvolite. Merci, uh, Hvala, gospa predsedujoča. Dobar večer, eh, gospa komisarka. Eh, hvala lepa tudi, eh, tudi spoštovanim poslancem za prisotnost. Izrazil sem že svoje zadovoljstvo glede, glede razvoja tega procesa in Zahvaliti se želim tudi poročevalcem v senci, gospej Kvestinger, eh, gospodu Martinu eh, Zaradinu in gospodu Murphyju za njihovo sodelovanje in naj tudi povem, da smo soglasno izglasovali to resolucijo, kajti v našem odboru menimo, da gre za izjemno pomembno vprašanje za pripravljenost, da se pošle jasen signal komisiji in svetu o tem, da smo zelo resni pri tem delu in sicer, ko gre za preverjanje zbiranje poteka trgovine eh, z lesnimi eh, proizvodi, eh, v tem primeru, v primeru Indonezije, pa tudi v primeru nekaterih afriških držav v drugih primerih. Zahvaljujem se tudi indonezijskim oblastem, veleposlaništvu in vsem tistim, ki so nam omogočili da upravimo svoje delo. In ker smo se resno lotili tega dela. Smo se želeli srečati s čim več eh, akteri, tako indonezijskimi kot evropskimi zato da bi lahko potem pripravili čim boljše priporočilo in zato, da bi eh, ta sporazum, ki ga želimo doseči, bil čim boljši. Tako da bi les in lesni proizvodi, ki, ga, ki jih uvažamo v Evropo, eh, bili skladni z zahtevanimi kriteriji. Ta prostovoljni sporazum o partnerstvu z Indonezijo je še posebej pomemben, zato ker so indonezijski gozdovi na eni strani velikanski, tri tri, eh, spadajo med tri največje gozne površine na svetu. To je bistvenega pomena za podnebje, kot vemo, z vidika biotske raznovrstnosti, pa tudi z vidika prebivalstva in populacij, ki živijo v teh gozdovih in od sadov, eh, gozdov trgovina z lesom v Indoneziji, zlasti tisto, kar je tudi, tudi eh, tista, ki je namenjena eh, sami Aziji, eh, pa je zelo pomembna z tega vidika. To mora biti urejeno zato, da razpolagamo z dobrimi kriteriji in da to predstavlja referenco v lesni trgovini. Jasno je, da ko bo enkrat parlament, če, ko bo o tem glasoval in če bo to izglasoval jutri, potem eh, bo morala komisija sprejeti odločitev na podlagi te ocene, ali je eh, predlog eh, korekten in je skladen tudi s kriteriji, ki jih zahteva Evropski parlament. In ne glede na vsa prizadevanja indonezijskih oblasti, smo še vedno priča določenim vrzelim oziroma pomankljivostim, zlasti zato, ker ni dovolj preverjanja v zvezi z lesnimi proizvodi, ki izhajajo iz eh, predelave eh, lesa, bodi si za kmetijstvo ali za pridobivanje palminega olja in celoten eh, proces tudi licenc oziroma dovoljen, ki ni dovolj eh, kredibilen oziroma ni dovolj pregledan, ne razlikuje dovolj med certificiranimi proizvodi in necertificiranimi proizvodi. Ugotavljamo sicer, da se indonezijska vlada trudi na tem področju, eh, Tudi civilna družba se je že vključila, vendar sedaj bo edina priložnost za Evropski parlament, da jasno pove, kaj želi od Evropske komisije. In to smo v tem okviru tudi naredili. To je zelo pomembno, eh, kaj ti prostovoljni sporazum o partnerstvu mora delovati znotraj sistema licenc in dovoljen, eh, ki bodo upoštevala zahtevane kriterije. Hvala lepa. Grazie, la parola al... Hvala lepa in sedaj dajem besedo komisarju Potočniku. Gospa predsedajoča, spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, vse vas lepo pozdravljam. Vesel sem, da sem danes z vami, kajti smo na pomembni točki a, eh, v odnosih do Indonezije. Začelo se je z letom 2006, ko smo a, eh, odprli pogajanja za prostovoljni sporazum o partnerstvu. To se je dogajalo pod gospodom Dimasom. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcu, gospodu Janikovu Žadoju, pa tudi poročevalcem v Senci za opravljeno delo to delo zelo cenim in uh, zahvaljujem se za to. Končni rezultat je kompromis med uh, interesi upletenih strani, je pa tudi kompromis med željami in realnostjo. Mislim, da je to dober rezultat. Zato sem bil vesel in počaščen, da sem lahko predstavljal komisijo pri podpisu uh, Um, prostovoljnega sporazuma o partnerstvu in sicer 30. septembra preteklega leta. Odbor INTA je soglasno podprl zakonodajno resolucijo in eh, parlament je dal odobritev za sklenitev tega sporazuma. Veselim se jutrišnjega glasovanja na plenarnem zasedanju. Sedaj pa še nekaj besed o rezoluciji. Rad bi pa udaril vprašanje vključitve civilne družbe pri spremljanju sistema SVLK. To je omenjeno v odstavki 13, 14, 17 in 18. To je ključnega pomena za to, da bo sistem verodostojen. Toda, če želimo, da bo sistem učinkovit, je treba izgraditi zmogljivosti in treba je zagotoviti dostop do informacij in pa dostop do gozdnih območij, zato da bi zaščitili tudi eh, nadzornike. Eh, sprejeli smo oziroma zabeležili smo si priporočila Evropskega parlamenta v tem smislu. V resoluciji ste podarili nekatere skrbi, naprimer desetletne pravice presegajo to, kar lahko zagotovi komisija v postopku spremljanja. In potrebno bo tudi nekaj let za to. Torej, mislim, da ne bi smeli uh, uh, tega povezati s schemo licenc. Uh, tudi eh, ne bi bilo priporočljivo, to, kar izhaja iz 19. odstavka, da bi se morala Evropska komisija upletati eh, v suvereno odločitve države. Sicer pa lepo pozdravljam splošno pozitivno sporočilo v zvezi s tem sporazumom in pa v zvezi z resolucijo Evropskega parlamenta. Gospod predsedujoča, veselim se razprave o tem a, sporazumu in še enkrat bi se vam rad zahvalil za trdo delo in pa za resnost, sta, s katero ste se lotili tega pomembnega dosjeja. E Hvala lepa in eh, sedaj Hvala lepa, gospod komisar, kolegice in kolegi. Zelo sem vesel, da danes razpravljamo o prostovoljnem sporazumu o partnerstvu za zelo pomembno državo, kot je Indonezija. Kajti Indonezija vsebuje zelo eh, pomembne deživne gozdove, ki pa so že skoraj da posekani. Ta eh, prostovoljni sporazum je bistvenega pomena, kajti uliva upanje za spremembe. A, eh, gospod Žado je vključil poziv v svoje poročilo za Evropsko komisijo, naj zelo spremlja sistem SVLK. Spremlja naj delovanje tega sistema in pa uh, naj poskusa zagotoviti pravilno delovanje tega sistema, da bo tudi prostovoljni sporozum o partnerstvu dobro deloval. Rad bi pohvalil ta evropski uh, instrument FLEKT. Imamo številne trgovinske sporazume in sporazum FLEKT. je neke vrste sporazum, ki eh, spoštuje soverene pravice države, zagotavlja tudi široko deležbo deležnikov in eh, to bi bil lahko model za eh, druge trgovinske sporazume s partnerji. Imel pa bi tudi negativno pripombo. Sem sicer poročevalec za gozove Evropskega parlamenta in povedal bi komisiji, da je zanemarila vse predloge Evropskega parlamenta v zeleni knjigi za zaščito gozdov. Sploh ni upoštevala zahtev Evropskega parlamenta, kar se tiče a, zahteve parlamenta, da se uvedajo zakonodajne zahteve. Pričakujem od komisije odgovor na to. Hvala. hvala lepa in sedaj uh, pos, poslanske skupine epp tri minute kolegica köstinger spoštovana gospa predsedajoča spoštovani gospod komisar danes razpravljamo o zelo pomembnem sporazumu ki je eden eh, te, temeljnih elementov uh, trajnostnega razvoja v, gospo, v gozdarskem uh, sektorju. Evropska unija sprejema eh, prostovoljna partnerstva oziroma eh, prostovoljni sporozume o partnerstvu na področju eh, gozdarstva. Na ta način poskušamo preprečevati nezakonito pridobivanje lesa. Hkrati pa poskušamo zagotoviti tudi trajnostno upravljanje za gozdovi. In tretjič, sporozum FLECT zagotavlja tudi konkurenco uvoza lesa v Evropsko unijo, kajti uh, sedaj imamo uredbo o lesu. Flekt ni uh, samostojni sporazum, ampak del boja Evropske unije, da bi se borili proti nezakoniti sečni in pa negativnim posledicam tega. Vsak vsaki dve sekundi se nezakonito poseka gosto velikosti nogometnega stadiona. Okoljske agencije ocenjujejo, da um, eh, Indija eh, prodaja um, nezakoniti les v vrednosti 1,2 milijardi evrov letno. Ta denar bi lahko namenili naprimer trajnostnemu razvoju. In vseh teh problemov se lotujemo v, uh, lotevamo v prostovoljnem sporazumu o partnerstvu. Želimo si certificiran les, ki se seka na zakonit način. Indonezija ima zelo težko izhodišče in zato uh, lahko pozitivno ocenimo posledice tega sporazuma to, da Indonezije ne smemo meriti za dvojnimi merili. Malce kaj je bilo že izboljšanega, nekatere naloge pa so še pred nami. Indonezija mora delati na trajnostnem razvoju gozdarskega sektorja in to mora ostati v spredju. Indonezija si prizadeva tudi za izboljšavo infrastrukture in pa za izboljšavo nadzora in pa upravnega uh, vidika. Mislim, Posvetili smo se sistemu certificiranja, ki bi ga lahko še ukrepili v smislu večje učinkovitosti. Sedaj eh, je vključena tudi civilna družba. Okvarjali smo se tudi z vplivi na okolje in pa ukvarjali smo se tudi z domorodnimi skupnostmi. Evropski parlament bo nedvomno podprl Indonezijo. Eh, lepo se zahvaljujem vsem udeleženim eh, kolegom. Hvala lepa. Grazie per il gruppo. Hvala lepa za skupino socialistov in demokratov. Kolega Martin, dve minuti. Hvala lepa. Predružujem se kolegicam in kolegom, ki so se zahvalili Janiku Džadoju za eh, ta dosir. Pa ne samo za ta sporazum, ampak tudi za njegovo delo na drugih podobnih sporazumih, naprimer sa Cameronom kajti to področje je velik izziv in s tem se moramo ukvarjati, če želimo začititi eh, biotsko raznoliko, raznoliko se boriti proti korupciji in eh, se boriti proti nezakonitemu eh, pridobivanju lesa. Naša odgovornost je, da delujemo etično. Ni dovolj, da pač rečemo, ne vemo, odkot prihajali si, ne moramo nečesar storiti. ljudje želijo vedeti, da če kupijo les ali pohištvo v Evropi, da na ta način niso prispevali k nezakoniti sečni gozdov. Pozdravljam ta sporazum. Indonezija je dom enega največjih deževnih gozdov na svetu in se sooča z velikimi izzivi, zlasti kar se tiče korupcije. Kot tudi drugi kolegi priznavam dejstvo, da je indonezijska vlada uvedla korake za boj proti eh, nezakoniti sečni. Ehm, zadovoljen sem, da sedaj eh, spremlja tudi uvoz eh, lesa v Indonezijo. Toda kot poročevalec spodbujam Indonezijo, da mora iti mnogo dlje sedaj imajo sistem za sledljivost in to je zelo pomemben instrument, ki pa ga morajo še naprej razvijati. Treba pa je tudi zagotoviti, da lahko civilna družba spremlja te karte sledljivosti. Uvedena je tudi schema licenc in upam, da bo to dostopno tudi a, majhnim trgovcem. In Mislim, da smo dosegli dober napredek s podpisom tega sporozuma. Mislim, da je Indonezija na pravi poti. To, da komisija Indonezija mora ta tesno sodelovati, zato da bo ta sporozum uspeh. Hvala lepa. Grazie, onorevole Bird. Hvala lepa, Birder, dve minuti za skupino Alder. Nekatere med nami nas skrbi o uničevanje deževnih gozdov in zato lahko samo čestitamo Republiki Indoneziji, da se je odločila, da bo zaščitila svoj gost in pa vse, ki so odvisni od tega gozda. To je prostovoljni sporazum o partnerstvu in kaže našo zavezo k temu, da bi spodbujali takšna ukrepanja. Evropska unija um, želi trajnost, um, zakonito pridobivanje lesa in pa uh, uh, sledljivost. To je vse v redu. To, da še vedno nas zelo skrbi obravnavanje uh, Indonezije svojih virov, skrbi nas sistem SVLK. Indonezija je gotovo na pravi poti in to pozdravljam. To, da SVLK uh, potrebuje več politične zaveze. Uh, Indonezija bi morala uvesti močne finančne sankcije za kršitelje, preden eh, bomo, se bomo lotili izvajanja. Samo 10 odstotkov indonezijskega gozda prispe v Evropsko unijo, 90 odstotkov lesa pa se izvozi v države z nižjimi okoljskimi standardi in tam vlada eh, nekaznovanje gospodarstva, ki sledijo eh, profitni eh, filozofiji. Sečnja eh, deževnih gozdov pomeni tudi poslabšanje podnebja in to je naš skupni problem. Ta sporazum je korak v smeri trajnosti, zaščite in pa pomoči Indoneziji. To da ne slepimo se, da je naloga opravljena in da so na, uh, problemi rešeni. Hvala. Per il Hvala lepa za skupino GUE, kolega Murphy. Green, Ingersoll once said, in Hvala lepa. V naravi ni nagrad ali kazni, so pa posledice, je rečeno. In posledice krčenja gozdov so take, ki ogrožajo življenje za vse, ki živimo na tem planetu. E, ljudje so krivi za sečno gozdov, to je povezano s korupcijo, pranjem denarja in pa e, s grabežljivostjo. In e, stanje sečne gozdov v Indoneziji je zaskrbljujoče. Ferrero, Nestle in pa druge multinacionalke so, so odgovorne. Sem za vsakršni boj proti nezakoniti sečni. Sem pa tudi za to, da Evropski parlament opredeli pomankljivosti v tem sporazumu. Potrebno je spremljanje sa strani civilne družbe in treba je a, preganjati korupcijo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 Poleg trgovinskih um, ciljev gre tukaj tudi zato, da bi izboljšali uh, trajnostni vidik uh, pri gozdu. Indonezija je zelo pomembna izvoznica uh, gozda, gozda um, lesa, to, da prihaja do deforestacije tam. Upam, da bomo s tem sporazumom se lahko borili proti korupciji. Hvala lepa. Grazie, eh, di nuovo la parola. Hvala lepa in sedaj beseda še enkrat komisarju Potočniku. Izvolite. Thank you again. Hvala lepa, še enkrat hvala. Najprej se zahvaljujem spoštovanim poslancem parlamenta za njihovo podporo in za to, da so opozorili komisijo na zaskrbljenost v zvezi z izvajanjem eh, sporazuma in mislim, da moram povedati jasno, tudi mnogi izmed vas ste jasno povedali, da je Indonezija izjemno pomembna država, zato se je, so se ti napovedali napori eh, prav gotovo izplačali za to, da eh, dosežemo eh, tak sporazum. Vemo, da še vedno imajo nekatere probleme, da ti še vedno obstajajo, da se zelo trudijo da bi jih rešili. Tega se zavedamo, zavedam se tudi tega, da bo izvajanje sporazuma bistvenega pomena. Naj še dodam, da bo Indonezija uveljavila enak sistem eh, za izvaža, izvoz na druge trge, vključno s Китайском. Eh, komisija z veseljem eh, lahko tudi poroča o napredku eh, glede uresničevanja sporazuma z Indonezijo in pa tudi glede nekaterih eh, točk, ki ste jih omenili v resoluciji, kako smo se leteh eh, lotili konstruktivno. Vprašali ste me tudi glede eh, strategije za gozdove in Seveda bi si moral pobliže pogledati nekatera dejstva, ki ste jih omenili in lahko rečem, da mogoče nimam sedaj vseh informacij in eh, prav na ta del nisem dovolj pripravljen z odgovori to, kar zadeva gozno strategijo. Kar pa lahko rečem, vem, da eh, so možnosti omejene in kadarkoli z državami članicami razpravljamo o tem, eh, nas vedno upozorijo na dejstvo, da to spada v okvir subsidiarnosti in da moramo upoštevati njihova stališče. Vendar, kot sem že povedal, v to se bom še poglobil in vam posredoval naknadno odgovor. Če dovolite, naj povzamem. Menim, da je sporočilo, ki sem ga tu dobil, Eh, od parlamenta, da je jasno skupaj s partnerji in z evropskimi državami članicami, ki podpirajo to pobudo, mora komisija začrtati ambiciozno pot k učinkovitemu uresničevanju sporazuma kajti eh, to nas bo pripeljalo bliže končnemu cilju, ki je eh, nedvomno trajnostno upravljanje z indonezijskimi gozdovi. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa. In sedaj za dve minuti dajem besedo poročevalcu poslanec Žado. Eh, Hvala lepa, hvala lepa tudi dragim kolegom, hvala lepa gospod komisar. Namen eh, te resolucije, kot ste dobro doumeli, ni v tem, da želimo eh, dodati še dodatne eh, pravne zaveze k temu sporazumu. Sporazum obstaja, leta zavezuje, eh, zavezuje eh, oba partnerja. Ne gre za to, da skušamo ustvarjati pravno eh, zmedo. Kot so nekateri kolegi povedali, gre za to, da eh, skušamo zagotoviti, da bo dovoljenje flekt da bodo ta dovoljenja taka, da zagotovijo evropskim potrošnikom, da ta les izhaja iz trajnostno eh, upravljanih gozdov, da gre za les, ki je certificiran. To je glavni cilj. In če smo ugotovili v določenem trenutku, da naprimer dovoljenja flekt niso skladna z zahtevami, to bi pomenilo pravzaprav postaviti pod vprašaj celotni sistem flekt in celotni akcijski načrt flekt. Zato eh, smo tudi prišli v parlament, zato da eh, dobimo te informacije, eh, da zagotovimo, da. Obstaja ta sistem certificiranja, tako da bi vsi, tako na strani Evropske unije kot na strani Indonezije, vsi delovali v smislu torej zaščite podnebja, zaščite okolja, gozdov in biotske raznovrstnosti. Najlepša hvala. Hvala lepa. Dobila sem eh, rezolucijo. O, zaključujem skupno razpravo in eh, glasovali bomo o osnutku rezolucije EU Indonezija jutri ob 12. uri. Zadnja točka dnevnega reda danes, vprašanje za ustni odgovor z eh, komisije o točje Zvalbard in njegovi ribolovni viri.